Ladies and gentlemen, welcome. Gospe in gospodje, dobrodošli na odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov. Imamo javno predstavitev v okviru prenove direktive o streljnem orožju in zelo sem počaščena, da sem poročevalka za poročilo glede te direktive. Eh, hvala gostom, da ste prišli iz Belgije, Italije, Združenja kraljestva, Francije in številnih drugih držav in ste s tem uh, prinesli zelo širok spektr znanja. Predstavili smo neradni del dokument pred nekaj tedni in prosili za odziv glede številnih tehničnih vprašanj in zelo sem navdušen nad količino odziva, ki smo ga prejeli od vas. namen te predstavitve je tudi to, da preučimo tehnične vidike spremenjene direktive, kaj te predlog komisije ni imel nobene presoje vpliva, zato iz, komisije, iz dela komisije ni bilo eh, možno razbrati, do kakšnih ne načrtovanih posledic bi lahko prišlo, ker ni bilo presoje vpliva, ki bi jo pravili upam, da bodo strokovnjaki znali nas opozoriti na kakšne morebitne posledice formulacije, ki jo predlaga komisija, pa tudi s tem boste nam pomagali, ko bomo skušali najti alternativne pristope in ko bomo oblikovali svoje predloge sprememb. Seja se prenaša v živo po spletu. Vem, da ste nekateri dopodne imeli težave z dostopom do spletnega naslova. Na Twitterju sem objavila uh, spletno stran in če ima do težave, prosim, da posredujete ta link preko Twitterja, tako da bodo videli, kako nas lahko spremljajo uh, preko spleta, pa tudi na Facebooku objavila spletno povezavo, tako da bo to javno objavljeno in na voljo. Naš prvi govornik je gospod Filip Nobles, ki je francoski član odbora za selno orožje, ki ga je vzpostavila direktiva. Direktivo imamo že 25 let, kot veste, in Filip Nobles je francoski član tega odbora in bo spregovoril. Uh, imate pet minut, izvolite. Hvala, gospa poročevalka, gospe in gospodje. sem vodja odbora eh, za silno orožje znotraj policije. In če si ogledamo to direktivo, naj povem, zakaj se mi zdi pomembno, da imamo pregled te direktive. Gre za orožje, ki je nekoč bilo zakonito, je sedaj nezakonito zgodi se recimo, da se neko rože eh, proda kot legalne eh, drožje in potem, se, in potem izgine. In če imamo direktivo, ki obravnava zakonodajni okvir, je to zelo pomembno. Zakaj? Kaj ti od leta 96 naprej smo odkrili številne nepravilnosti in sicer, ko gre za neutralizirano orožje, ki ni v direktivi. In prišlo je do različnih tolmačenj. Prišlo je do neutralizacij, ki so bile minimalne. Prišlo je do preprodaje orožja in na ta način je prišlo do dramatičnih dogodkov, ki so se zgodili. Med letoma 2008 in 2014 je delovna skupina za civilno orožje obravnavala te eh, pomankljivosti v delovni skupini o pravnih vrzelih in pred, tam smo predstavili v sodelovanju z GD za notranje zadeve in za notranje trg eh, številne pomankljivosti, ki so se nazvele pomembne in ki se nam je zdelo, uh, ki se jih je potrebno zelo potrebno popraviti. In stalni odbor za streljno orožje je zaključil svojim delom in predstavil uredbo leta 2015, vendar vseh napak nismo odpravili. Uh, atentat v Parizu januarja in novembra 2015 je pokazal, katere nepravilnosti še obstajajo in zato pričakujemo rešitve. na kratko predstavil določene uh, elemente, ker, ker gre za, ko gre za neutralizirano in belo orožje, je to orožje, ki ni v pogledu z direktivo, ker uh, to ni obravnavano kot orožje, temveč kot predmeti v direktivi. Obstajajo pomankljivosti zakonske vrzeli in ki še naprej obstajajo zlasti glede ključnih dejstev. Kaj so ključne sestavine, ključni deli orožja? V trenutni eh, direktivi se isti predmeti različno obravnava. Kaj je to? Če vzajemo uh, eh, tolmačenje iz direktive, vidimo, da zadeve niso dovolj natančno opredeljene in to mogoče ne zakonito trgovino. Pomembno se nam zdi, da te vrzeli zapolnimo. Torej, toliko glede definicij, glede opredelitev, potem še en element, ki se nam zdi bistvenega pomena. Izboljšati sledljivost orožja, zlasti, ko gre za prenos znotraj EU. Zakaj? Trenutno smo priča temu, da nimamo dovolj dobre sledljivosti. Imamo eh, koncept dovoljenja iz države nakupa v namensko državo in opreter drži vse te papirje. Javni organi pa nimajo eh, znanja oziroma vratko do tem, kdaj je neko orožje bilo eh, prenešeno in ali so bila izdana ustrezna dovoljenja, kajti vse dokumente zadrži operater in operater je tisti, ki naredi prenos. Zato se nam je zdelo pomembno, da imamo, da uredimo uh, podatke glede prenosa orožja. Na ta način bomo zagotovili boljšo sledljivost trenutno je tako, da ima vsaka država članica svojo datoteko glede orožja. Ko pa eh, orožje zapusti eno državo članico in gre v drugo državo članico EU, pride do prekinitve sledljivosti in ta prekinitev omogoča nezakonito trgovino. Direktiva ima torej vrzeli Eh, ena od teh vrzeli je tudi formalna identifikacija orožja. Potrebujemo podatke o izdelovalcu, o leti, letu proizvodnje in tako naprej. In sama identifikacija orožja se izvaja preko um, vrste, uh, kalibra, Eh, modela in tako naprej. Vendar ni vse to v direktivi zapisano in to ni obveznost, ki bi jo nalagala direktiva. Potem še neke pomankljivosti. Hramba podatkov trenutno je ta rok za hrambo podatkov 20 let. To je veliko prekratek rok. Videli smo, da so teroristi uporabljali orožje, ki je bilo veliko starejše od 20 let, zato moramo te podatke hraniti veliko dlje. Torej, pomankljivosti obstajajo v direktivi. To se je izkazalo v nedavnih atentatih v Parizu, ki so se zgodili januarja. Torej, pomankljivosti obstajajo in prišlo je do, namra, do dramatičnih posledic, kajti orožje, ki ni hladno orožje, ki ni neutralizirano orožje v smislu direktive, je lahko prosto krožilo v evropskem prostoru in omogočilo atentat uh, ljudi v Iperkašerju, In torej gre za orožje, ki je preplavilo veliko držav v Evropi in to je za nas zelo pomembno. Potem glede dobave streljiva. Zelo težko streljivo kategoriziramo kot orožje, kajti eno streljivo se lahko uporabljati različne orožje. In zato smo Eh, želeli, da bi zapisali, da nekdo ne more kupiti streljiva, če nima dovoljenja za orožje. Potem vprašanje akustičnega orožja, to je, to je zelo velika težava. Potem predelano orožje, tudi to je zelo pomembno. Menimo, da moramo tudi predelano orožje obravnavati na izvirni način, torej ne moremo ga kar deklasirati in ga potem po olajšanem postopku prenesti v drugo državo članico in ga potem znova predelati. Potem prodaja orožja po, spletne, po spletu. Uh, mislim, da treba preveriti vedno pravne pogoje takšne prodaje. Hvala. Hvala, gospa pročevalka. Thank you. So. Hvala. Torej, naš načrt je to, da bomo prisluhnili govorom treh naslednjih eh, govornikom, ki bodo govorili približno po šest minut. Potem bomo imeli 20 minut za vprašanja in odgovore. Potem bomo imeli drugo skupino govornikov, ki bodo znova govorili 20 minut in potem bo znova čas za vprašanje in odgovore. Če imate vprašanje ali lahko kar takoj pokažete, tako da bomo lahko pripravili seznam govornikov. Najprej eh, dr. Edward Impi, generalni direktor um, Vojaškega orožarskega muzeja, ki predstavlja uh, zbiratelje in muzeje. Izvolite. I've been asked to speak Prosili so me naj govorim o, posledic, o potencialnih posledicah sprememb za muzeje in zbiratelje. In tu bom spregovoril imenu britanskih muzejev, vendar to, kar bom povedal, se seveda lahko do neke mere uh, šteje tudi za to, kar velja uh, v drugih državah članicah. No, lahko pride do posledic za naše orožje, ki je del naše zgodovine in ver informacij za prihodnost. Imamo tudi predloge glede, kako se izogniti potencijalnim težavam. Zaenkrat smo zadovoljni z direktivo iz leta 1989. Skrbita nas člena 2 in 6, oziroma kako se ju želi spremeniti. Če rečem enkrat, členom 6 izvirna direktiva eh, je v navadnem tisku predlog, pa je, da bi črtali tole, kar je v krepkem tisku in bi nadomestili s temle stavkom. In ključna beseda tu je deaktivirano. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi vse orožje kategorije A v muzejih morali deaktivirati to pomeni, da gre za tiste muzeje, kjer sploh lahko imamo takšno orožje. In to ni katerikoli muzej, ki ima takšno dovoljenje. No, to pa se ne bi zgodilo, če bi ohranili izverni, uh, eh, izverni odstavek člena 2, odstavek 2, to je v krepkem tisku zapisano. No, predlog pa je, da bi črtali zadnji del drugega odstavka in bi torej uh, ohranili le tiste delček, ki govori o javnih organih. No, če pa bi želeli zagotoviti, uh, da je. Uh, to brez težav, bi morali imeti definicijo, kaj je to public authority, kaj je to javni organ. Kaj te morali bi povedati, da to potem niso tisti organi, ki so navedeni v členu 6. Skratka, to neskladje je treba razčistiti, vendar zakaj gre? Za nas je ključno pomena to, da revidirana direktiva ne sme zahtevati od muzejev, da deaktivirajo svoje zbirke eh, orožja iz kategorije A. Zakaj? Prvič, obstajajo kulturni razlogi. Puška je aktiven objekt, ima dele, ki se premikajo in ti deli so ponavadi tisto, kar je inovativno in kulturno drugače pri tem orožju. Če to uh, deaktiviramo, pomeni, da pravzaprav moramo puško uničiti in to je tako, kot če bi odstranili motor iz avta ali mehanizem ure iz neke stare ure in tega pristopa ne moremo uh, tolerirati, ko gre za kulturno dediščino. To bi pomenilo, da bi morali uničiti. Tu imamo sliko. Morali bi takšno orožje uničiti. To je prva brzostrelka na svetu in če bi to uničili, bi to seveda imelo velike posledice na zgodovino. Potem, če imamo uh, tu imamo recimo brzo cvirko, ki jo je Jozef Stalin podaril britanskemu veleposlaniku leta 1943, torej to je zgodovinski artefakt. In potem drugi razlog, deaktivacija bi uničila potencijalno pomemben ver informacij, primerjalnega um, dokaza, ki je lahko forenzično zanimiv za znanstvenike in za policijo. No, in to je pri nas zelo pomembno v boju proti kriminalu in terorizmu. In naša sestrska organizacija eh, Muzej vojne je to že uporabil pri različnih preiskavah. In tudi na nizozemskem sorodni muzej Eh, pomaga na ta način pri uh, preiskavah in s tem bi torej uničili takšne vere. Potem tretji razlog. Kakšno je tveganje za javno varnost? Tu je tveganje minimalno. Muzeji so akreditirani in se morajo držati varnostnih uh, standardov države v Združenem kraljestvu je dostop do eh, tega orožja zelo strogo omejen. Imamo tudi registr naših zbirk, vemo, kakšno je naše orožje in kje se nahaja. Če pri nas muzej želi imeti takšno orožje, mora imeti akreditacijo eh, in takšno akreditacijo je zelo težko pridobiti od države. In pri tem sledimo zelo strogem varnostnemu režimu. In za konec naj povem, da nismo še slišali, da bi kakšnemu muzeju ukradli takšno orožje. Skratka, nobene povezave ni med terorizmom in muzejskim orožjem. In potem še četrti razlog, eh, diskriminacija. Eh, to se nam zdi eh, diskriminatorno, če ne pustimo muzejem, da imajo takšno uh, orožje v svojih zbirkah in to je gotovo proti evropski politiki na tem področju. Torej, predstavili sem naše potrebe in potem je tu še veliko dediščine, ki je v zasebnih rokah. Če bi strejeli predlog direktive, bi to pomenilo, da bi morali vse uh, zasebne zbirke, ki vsebujejo takšno orožje, uničiti torej ta predlog spremembe bi to zahtevo držav poseduje takšno orožje. Kaj torej mi predlagamo? Najbolje bi bilo, če bi uh, ohranili drugi stari drugega člena takšen kot je, s tem bi omenili oziroma ohranili pravico muzejev in privatni zdatelji, da ohranijo uh, uh, svoje orožje. Lahko pa bi zapisali tako, kot sem napisal uh, in sicer, da bi rekli, da obstajajo izjeme uh, za uh, organe, ki uh, hranijo zbirke zaradi zgodovinskih vidikov. In potem člen šest, če ga je treba spremeniti, potem bi predlagal tale predlog spremembe, in sicer, da bi rekli, eh, zbirateli um, ehm, in muzeji in druge institucije, ki države članice uh, torej kategorizirajo kot takšne stanove, da se jim dopusti, da ohranijo v svojih zbirkah orožje kategorije A. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Mauro Silvis, direktor italijanskega združenja proizvajalcev eh, športnega, športnih in civilnih orožij in streljiva. Hvala, hvala gospa predsedujoča. Predstavil bom in, eh, vidik panoge glede te direktive o strelnem orožju. Naj povem, da je to direktiva za civilno orožje in EU ima trenutno verjetno najboljšo zakonodajo o strelnem orožju. ANPAM je bila ustanovljena leta 80 v Rimu in združuje največje proizvajalce uh, orožja v Italiji. To je nevladna organizacija in sodeluje z številnimi proizvajalci EU, predstavlja 28 odstotkov vseh proizvajalcev v EU. Predstavlja tudi EAKS, to je eh, Evropski inštitut za lovno in športno orožje. Mi vzpostavljamo dialog med deležniki, med. Eh, proizvajalci in uporabniki in tu predstavljam več kot tisoč uh, proiz, družb in 150 proizvajalcev orožja. Vpliv sektorja je velik, proizvedemo približno 12 milijonov, oziroma 2 milijona enot letno sodelujemo 14 eh, tisoč prodajalci, malo prodajalci v Evropi in sodelujemo z več kot 300 tisoč zbirateljev v Evropi. In pri tem naj povem, da lovski in športni trg generira letno 40 milijard evrov. In ta aktivnost podpira več kot 580 tisoč delovnih mest. Evropska zakonodaja je razdeljena v tri direktive. Direktiva iz leta 91, direktiva iz leta 2008, ki je bila smenjena leta 2012. In potem imamo še uredbo iz leta 2012 ki je prenesla protokol o ZN glede streljnega orožja. Kaj to pomeni? To pomeni, da EU je popolnoma prenesla uh, protokol ZN glede streljnega orožja. Vprašanje pa je, ali so vse države članice prenesle vso to zakonodajo, ki sem jo prej navedel. Potem označevanje ključnih delov. Člen 8 Eh, protokola OZN, ki se je prenesel s členom 4 v direktivo o silnem orožju, pravi, da mora biti oznaka na ključnih delih silnega orožja. Države članice morajo zagotoviti, da je vsako silno orožje, vsak osnovni del označen skladno s to direktivo ali pa da je deaktiviran. Predlog Evropske komisije pa pravi, da je treba označiti en skupni osnovni del za to, da bi harmonizirali sistem. No, tu želimo označiti, kaj je to označevanje osnovnih delov. Vendar pa z nami tudi uh, eh, nekdaj predsednik CIP, ki bo veliko bolje znal povedati, kaj je to CIP. Tako da gremo naprej. Menimo, da je pomembno, da se znajo standardi CIP označevanja v vse država članicah, zato da uh, harmoniziramo označevanje v Evropi. V tistih državah, kjer se to ne počne, bi morali priznati tiste znake, ki se uporabljajo v drugih državah članicah. No, potem tu vidite, kateri so ključni deli, v, recimo pri pištoli, tu vidimo, imamo, imamo sliko revolverja, potem to so ključni deli eh, puške, torej vsi železni deli so eh, ključni deli, potem to je poautomatska puška. In šibrovka. Obstaja več kot tisoč različnih vrst streljnega orožja z zelo različnimi kalibri. To je tako, kot eh, če bi rekli, da imamo tisoč različnih vrst uh, motorjev za avtomobile. In dejansko ne bo to vse med sabo pasalo, ne moremo enega dela umestiti v drugega. Zato je potrebno zelo uh, veliko strokovno mnenje. Potem so tu nebistveni deli, ki so Eh, ne bistveni za delovanje streljnega orožja. No, te dele pa ni težko nadomestiti. Tu gre recimo za sprožilo, za dušilce in takšne druge dodatke, optične dodatke, šaržerje. Torej, streljate lahko tudi brez teh dodatnih delov na strelnem orožju. Potem definicija strelnega orožja. V protokolu imamo definicijo, ki pravi, da je strelno orožje, ki je takšno, da lahko izstreli uh, streljivo s pomočjo uh, eksplozije, vendar ne, vendar izključuje antično orožje in replike deaktivacija. Kaj to pomeni? To pomeni, da strelno orožje eh, se nepovratno deaktivira in se ne more, ne more nikoli več uporabiti kot strelno orožje. Leta 2015 je bila sprejeta uredba EU eh, glede smernic za deaktivacijo in permanentno deaktivirano orožje potem ni več del, del področja uporabe direktive seveda že potem imamo signalne in opozorilne uh, orožja. To pomeni, da če je uh, takšno orožje predelano na način, da se lahko znova predela v streljno orožje, je potem del direktive o streljnem orožju. Ni pa del uh, področja uporabe direktive, če se lahko uporablja le kot signalno orožje. Torej, signalni alarmi eh, mm, orožje je eh, nekaj, kar moramo tudi obravnavati. Potem B7, po avtomatsko streljno orožje, kategorije B7. To je vključeno v prilogo dve direktive iz leta 1991. V zadnjih 20 letih so vse države članice se soočile z po avtomatskim orožjem za civilno uporabo. Posod po Evropi smo glede prenosa te direktive našli uh, ravnovesje. Torej, vsaka direktiva je zakonodaja zase in ena možnost je, da to zakonodajo ohranimo, druga uh, možnost pa je, da uh, rečemo, da je kategorija uh, eh, B7, tako da ne moremo več najti sestavne dela na trgu, uh, da bi lahko to predelali v strelno orožje. No, obstaja pa še druge možnosti in vredno bo treba najti nek kompromis, zato da ne bomo uh, škodili uh, lovskim uh, združenjem in drugim civilnim združenjem, ki pravijo takšno orožje. Potem sprememba. Hmm avtomatskega strelnega orožja. Moramo preveriti, kakšne možnosti da imeli evropske smernice za demilitarizacijo orožja. To študijo moramo opraviti, zato da bi razumeli, ali je treba takšno orožje prepovedati ali pa se lahko uh, najde varen način za demilitarizacijo takšnega orožja. Torej, naj povem, da menimo, da je treba silno rože uh, eh, označiti na enem ključnem delu, zato da ne pride do vrzeli v tolmačenju. Potem moramo zagotoviti nepovratnost deaktiviranja silnega orožja, potem signalni in opozorilni uh, orožje moramo. Torej, ne sme biti del področja uporabiti direktivo, če je skladno z. Uh, direktivo 2008-51 in tisti predmeti, kjer eh, so eh, ključni deli neaktivirani, potem je to potrebno ustrezno kategorizirati. Moramo imeti tudi evropske smernice glede demitalizacije orožja, zato da ne bo prišlo do nepotrebnega prepredovanja mm. celnega orožja. Hvala. Can I remind member colleagues that if they're going to want to ask a question, they should signal. Če želi kdo zastaviti kakšno vprašanje, lepo prosim, nakažite to, da si bomo zapisali. Naslednji govornik je gospod Cedric Ponteva, generalni direktor skupine za raziskave in informacije o miru in varnosti. Cedric, beseda vaša. Et, euh, comme vous le savez, les discussions sur la proposition de directive sont Hvala, kot veste, so danes eh, predlogi zelo eh, minimalistični eh, in to je bilo predstavljeno kot orodje za boj proti terorizmu po napadih v Parizu, kar očitno ni bila najbolj smiselna ideja, kot je povedal Filip Nobler, ravno kar ta predlog ne sodi, ni, ni prišel kar tako na plano, ampak izhaja iz dolgega procesa, ki je trajal številna leta. Prav tako je pomeno verjeti, da gre tu za jasen cilj in sicer eh, jasno opredeliti zakoniti trg in eh, prekiniti povezavo med eh, zakonitim in nekaznitim trgom. Namen je torej izvajati določene dele protokola OZN o streljnem orožju in tudi odprava določenih pomankljivosti, ki so bile identificirane v hm, ocenah, ki smo jih opravili na zahtevo komisijo v zadnjih letih. Z tega vidika je predlog direktive, eh, predlog, ki vsebuje vrsto pozitivnih eh, določb, ki so zelo pomembne za eh, označevanje sledljivosti in prodajo preko interneta in pa tudi nekaj elementov, ki postavljajo vprašanje glede racionalnosti in izvedljivosti. In v nekaterih primerjih bi učinek teh ukrepov lahko bil celo kontraproduktiven. Kar zadeva področje uporabe, je tu nova definicija eh, trgovcev in posrednikov. Ja, prav tako nova definicija streljnega orožja, eh, potem je tudi eh, omemba eh, dušilcev in sistemov za zmanjševanje hrupa, vendar pa ti ne sodijo neposredno v kategorijo bistvenih sestavnih delov, temveč gre bolj za dodatno opremo, torej to sodi v drugo kategorijo in tu se pojavljajo vprašanja glede izvajanja postopkov označevanja, ki so predvideni na ravni direktive. Kar zadeva zakonodajo z področja eh, dodatne opreme in bistvenih eh, sestavnih delov, eh, vemo, da so tukaj velike težave, kar zadeva nedovoljena trgovina. Kar zadeva spremembo člena 2.2, vem, da ta povzroča veliko razprav. Po našem mnenju je vključevanje zbirateljev in muzejev v področju uporabe te direktive ključnega pomena. Tu ne gre za to, da postavljamo pod vprašaj dobre eh, namere zbirateljev in muzejev, temveč gre predvsem za vprašanje javne varnosti in eh, varnosti ljudi in eh, zagotoviti je potrebno, da v področjih, kjer je velika koncentracija orožja, vendarle omogoči ustrezna zaščita, da ne pride do preusmeritve tega orožja v nezakonito trgovino, kar zadeva eh, hrambo orožja iz. Eh, seznama A iz eh, kulturnih ali zgodovinskih eh, razlogov, je to možno pod pogojem, da je takšno orožje ustrezno zavarovano in da so ti ukrepi jasno definirani in kot rečeno se na ta način želimo predvsem ogniti eh, namernemu ali nenamernemu preusmerjanju tega orožja v nezakonito trgovino. Pomembno je tudi, da hm, se osebam onemogoči hrambo predmetov, ki sicer ne sodijo v zasebno sfero in zato je potrebno jasno opredeliti omejitve in definicije predmetov, ki smejo biti v zasebnih zbirkah. Kar zadeva uh, deaktivirano orožje, torej uh, tu vidimo kar nekaj neskladi. Če vključimo to orožje v področju uporabe in menimo, da je to zelo dobra ideja, potem se treba vprašati, zakaj orožje iz kategorije A, kadar je deaktivirano, še vedno ostaje v kategoriji A. Tu vidimo neko nedoslednost, čeprav smo sprejeli že skupna pravila glede ukrepov za eh, deaktivacijo orožja. Dejstvo je, da so skupni normativi za to področje nedostni in da bi bilo potrebno morda še okrepiti eh, te ukrepe deaktivirano orožje iz kategorije A pred eh, dnevom stopa veljavo te eh, uredbe izpolnjujejo manj stroge normative, kar zadeva deaktivacijo. Gre za točko 1.1 eh, člena o deaktivaciji. Potem je potrebno tudi zagotoviti sledljivost deaktiviranega orožja in menimo, da moramo vse to orožje umešati vsaj v kategorijo C. Še eno sporno vprašanje je prehod orožja iz kategorije B7 v A. Gre torej za polautomatsko orožje za civilno uporabo, eh, ki je podobno avtomatskim orožju. Tukaj je bilo to orožje v kategoriji orožja, mm, ki je podvrženo izdaji dovoljenja, eh, je bilo to še nekoliko sprejemljivo kljub določenim pomankljivostim. Enkrat, ko preidemo v območje nedovoljnega orožja, pa so te rešitve tukaj mejne in celo neizvedljive. To bi pomenilo prepoved eh, številnih kosov orožja na podlagi subjektivne presoje, da so podobni avtomatičnemu orožju, avtomatskemu orožju. Veliko število tega orožja v kategoriji A7 eh, torej bi ostalo neprijavljenega in bi izginilo iz eh, nadzora, izpod nadzora javnosti in to smo videli tudi v Belgiji po spremembi zakonodaje leta 1728. Postavlja se torej vprašanje, zakaj eh, je prišlo do te spremembe kategorij, na kakšnih eh, konkretnih elementih temeljita odločitev in kakšen eh, cilj naj bi to imelo, kar zadeva promet z orožjem v Evropi in kakšno vpliv naj bi to imelo na državljane. Če je bil namen razjeziti lovce in športne strelce, potem je to uspelo, če pa je namen boj proti kriminaliteti in preprečiti prehod eh, v nezakonito območje, potem pa obstajajo drugi ciljni ukrepi, ki so možni. Lahko bi namreč eh, sprejeli ukrepe za preprečevanje polautomatskega v avtomatsko orožje, eh, predelavo iz polautomatskega v avtomatsko orožje in da se tudi eh, omeji kapaciteto nabojnikov. Prav tako bi lahko določili, da se polavtomatsko orožje iz kategorije eh, B7, one sposobi za predelavo v avtomatsko, kar dejansko že velja za številne modele, ki so v prometu. Izvajanje teh novih normativov bi lahko preučeval nek eh, nov eh, organ, podoben ameriškemu ATF. Še ena pomembna zadeva, prodaja nadaljavo glede na trenutne tendence na področju eh, prodaje in nakupa orožja in sestavnih delov preko interneta, to je zelo težko nadzirati in eh, pogosto to poteka mimo črke zakona, eh, bi bilo smiselno prepovedati prodajo preko interneta razen za posrednike in trgovce. Na ta način je možno tudi harmonizirati prakso v Evropski uniji, ampak to ni dovolj. Ta ukrep ima lahko realen učinek le če bo pospremljen tudi z strogim nadzorom prodaje na daljavo, eh, tudi med trgovci, ki niso znotraj evropskega eh, znotraj Evrope in ki se na ta način lahko ognejo eh, nadzoru. V tem primeru bi lahko šlo za deaktivacijo orožja po drugih predpisih in bi zato to orožje lahko bilo enostavno ponovno aktivirati oziroma usposobiti enkrat, ko pride v Evropsko unijo. Eh, ko gre torej za trgovino z orožjem eh, nabavljenem izven Evropske unije, eh, bi morali zagotoviti možnost preučevanja oziroma ugotavljanja eh, identitete kupca strani javnega organa. Tu ne gre za nadzor zaradi nadzora samega, ampak gre za to, da imamo direktivo, ki bo zasledna, koherentna in ki vsebuje čim manj pomakljivosti. Lahko bi povedali tudi, da gre tudi za to, da čim bolj ločimo sivo območje med zakonito in nezakonito trgovino. Kar zadeva eh, signalno eh, orožje, eh, plašilno orožje in deaktivirano orožje, tu je prišlo do kar nekaj sprememb v zadnjih letih. Dejstvo je tudi, da so jasne tendence in zato je pomembno, da ukrepamo proaktivno in da sprejemamo dobro premišljene ukrepe, da ne bodo zlonamerni posamezniki zlorabili Eh, zakonodaje in izven Evropske unije nabavljali tisto, kar je v Evropski uniji prepovedano. S tem sem tudi zaključil. Hvala lepa. Um, Zdaj pa imamo čas 20 minut za vprašanje in odgovore. Ana Marija. Sergio Cofferati, Mylene Trzynski on the list, but because I'm the rapporteur, I'm going to ask the. Ker pa sem jaz poročevalka, bom jaz eh, vprašala, zastavila prvo vprašanje. Za prvega govornika, za odbora za strelno orožje. Nisem celoti razumela, zakaj ste, o čem ste govorili, ko ste govorili o sledljivosti in registrih. Se mora vsaka država imeti, če prav razumem, neko označbo in mora to vnesti v registre. Ali ste želeli povedati, da izmenjava registrov ne dela dobro? To je bilo moje prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje pa povezano z muzeji. Celoti razumem njihovo problematiko in želela bi razumeti, kakšen, kako pomembni so zbiravci za muzeje. Gospod Silvis, rekli ste, da je treba oznako postaviti samo na en bistven del vsakega posameznega dela orožja. Ali mora biti vsak del označen? Po mojem že. Zdaj pa prepuščam besedo kolegom in kolegicam, da zastavijo vprašanje. Ana Marija, hvala lepa, Viki. Jaz sem poročevalka v Senci za Imko, tako da pozdravljam to razpravo. Saj prihajamo do bistva stvari. Potrebujemo vaše strokovno znanje in izkušnje. Glede muzeja in, muzejev in zbiralcev, v luči tega, kar je povedal gospod Potaval, vprašanje varnosti. Ali ste bili priča kakšnim primerom, ko si je orožje, zlorabljeno v muzeju ali da je postalo nelegalno ali je poskrbljeno za varnost v muzejih na zadosten način. Prepoved kategorije A zbiralcev menim, da ni treba, da se prepove, ampak vse ne treba poskrbeti za varnost. Kaj pa zasebne zbirke? o kakšnih količinah orožja govorimo. Gospoda Silisa pa bi vprašala nekaj o izvajanju. Vaša intervencija je v bistvu rekla, ne želimo več pravil, ampak moramo bolje izvajati UNFP, torej protokol o celem orožju pri Združenih narodih. Kje vidite največje pomankljivosti, na kaj bi se osredotočili? In gospod Poteva, glede prodaje nadaljavo, se opravičujem, ampak se ne strinjam celoti z vami. Zupam svojim izkušnjam in zato sprašujem, zakaj bi v bistvu to morali prepovedati. Na temnem omrežju je to že tako ali tako prepovedano. Če pa imajo tako prodajalci kot kupci dovoljenje ali licenco, zakaj je to treba prepovedati? Gre pa za obliko trgovine, ki bi pomagala naprimer ljudem na podeželju. Kako bi to potem lahko uporabili za nezakonite namene? Ta direktiva govori o zakonitem strelnem orožju. Tako da me zanima, kako lahko preprečimo, da to zakonito streljno orožje ne pride v roke ljudem, ki bi ga uporabili na nezakonit način. Mogoče tega dela vaše predstavitve nisem razumela najbolje, ampak zagotovo bi želela slišati več. Hvala, gospod predsedujoča. Predlog komisije zajema tudi popolno prepoved eh, zasebnega posedovanja polavtomatskega in nekaterega drugega orožja in predvideva posebna dovoljenja za zasebne zbiratelje. Govorimo o lastnini z veliko denarno, pa tudi zgodovinsko vrednostjo. Zato mora biti to vrstna prepoved dobro utemeljena, sem prepričan, da se vsi strinjamo o tem. Komisija je veliko krat rekla, da so zbiravci orožja vir tudi nezakonitih vrst orožja. Brez številk, za, da bi to dokazali, je to kar žaljiva izjava. Pri nas na finskem imamo kar nekaj tega orožja v zasebnih zbirkah, tudi brzostrelke in pa avtomatske in avtomatsko orožje. To je zakonito orožje, ki se ni nikoli uporabilo za namene storitve kaznivega dejanja. Ali so empirično gledano zakonita orožja dejansko problem v Evropi? Hvala. Kiitoksia. Eräs <clears throat> teistä. Hvala lepa za besedo. Eden vaših strokovnjakov je rekel, da razprava o tej direktivi ni bila obsežna, da je bila minimalistična, ampak sama se, sam sem, sama se ne spomnim, kdaj bi imeli tako obsežno razpravo še o kakšni drugi direktivi. Tako da hvala poročevalki, da se je lotila te problematike. Namen je preprečiti organizirano kriminaliteto in tihotapljanje nezakonitega orožja. To je zelo pomemben cilj. Upam pa, da bi strokovnjaki lahko povedali kaj več o občutljivosti različnih razmer, v katerih se znajdejo različne države članice. Primer, ki ga je finski kolega že omenil, je, da zbiravci ne nameravajo posegati v te zbirke oziroma tudi mi ne želimo posegati v pravice posameznih držav in pristojnosti posameznih držav na tem področju. Želimo si široke razprave. Predlog komisije in priloga ena letega podaja kategorije steljnega orožja in uvaja tudi kategorijo prepovedanega orožja, zlasti za situacije, ko lahko pride do nevarnosti za obramno situacijo, obramni položaj neke države. To je lahko manjša podrobnost, ampak upam, da boste razumeli dejstvo, da če poznamo podeželje v številnih državah članicah EU. Je hobi prav lov. Veliko mladih eh, gre na lov gozdove in si želijo ohraniti to ljubiteljsko dejavnost. in težko preprečimo mladoletnim, 16, 17, 18 letnikom, da ne bi šli na lov. To so problemi, o katerih smo razpravljali tudi že na sestanku odbora. Hvala lepa. Virginie Rozier. Merci, madame la présidente. Je voulais remercier. Hvala, gospa. Predsedujoča, hvala vsem govornikom za pojasnila. Mislim pa, da je vendarle treba pa zadev povedati. Namreč še posebej za mizel, napačna zamisel o tem, da bi morali strogo ločevati med eh, zakonitim eh, trgom in eh, pravilno uporabo in pa nezakonitim trgom kot edina možna je ti edini možen vir nabave za potencijalne kriminalce, to je napačna eh, premisa. Dejstvo je, da so bile tudi zakonito nabavljeni kosi orožja, ki so potem eh, povzročili tragične posteljice v zadnjih mesecih in letih. Eh, gre torej za vprašanje zagotovitve uporabe, legitimne uporabe, vsaj zakonite uporabe orožja. Imam pa vprašanje na podlagi tega, kar so povedali posamezniki. Namreč Seveda so tu možni različni izzivi za zbiratelje, še posebej za muzeje in zanima me, ali je morda šlo korak predaleč z preprosto izločitvijo iz področja uporabe eh, teh primerov, to, ko gre za starodavno orožje. Vemo, da je prišlo tudi do uporabe takšnega orožja v čisto kriminalne namene nedavno, tako da eh, kar tako nasplošno izločitev iz področja uporabe takšnega orožja vidim kot neprimerno. Prav tako pa me čudi, kot je dejala Viki, da se tu zahteva sledljivo zgolj z označevanjem enega samega bistvenega elementa, eh, kar pa se mi zdi v nasprotju z samo definicijo bistvenih sestavnih delov, sploh glede na nevarnost orožja. Tako da bi rada slišala, ali je ta določba resnično mišljena tako, kaj ti zadeva se vidi nekoliko čudna. Hvala. Sergio Coferati. Sergio Coferati. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi našim gostom za tehnika elementov, ki nam eh, omogočajo večji, boljši pogled v to tematiko, ki jo bomo obravnavali v prihodnih eh, mesecih. Imam nekaj kratkih vprašanj, seveda z namero eh, preoblikovanja teh odgovorov v učinkovitejše normative. Najprej zbiratelji. Številna mnenja so, da so pač zbiratelji nek eh, poseben svet in da se zaslužijo izredno izjemo. Zdaj, če pogledamo muzeje, evropske normative, ki sicer opredeljujejo uh, zbiratelje, so zelo raznolike in ni enotnosti. In zdaj ne moremo ustvarjati izjem za stvari, ki so različne. Najprej mi moramo, po mojem mnenju, poiskati možnosti za poenotenje. Za poenotenje pogojev, to je po mojem mnenju najboljši način, zanima pa me, kakšno je vaše mnenje, kako bi lahko poenotili predpise, ki so zelo raznoliki od države do države. Druga tema pa je prodaja preko spleta. Imam eh, mnogo dvomov o tem, da je možna neka norma, ki omogoča prodajo preko spleta. Prodaja preko spleta je možna, če je sledljivost in nadzor strani pristojnih organov dejansko zajamčen. Sicer pa tvegamo samo raznožitev teh anomalij, ki jih eh, lahko prinese takšen instrument. In to velja ne le za samo trgovino, ampak tudi za nadzor. In še zadnja stvar. Nedavno je bil potrjen evropski, oziroma smo preverili delovanje evropske eh, uredbe o, o nesposobitvi eh, orožja, o deaktivaciji orožja. Ne vemo, ali ta zadeva funkcionira. Ključno je pa je to, da ne vemo, ali je dejansko o nesposobitvi orožja dejansko možna in da jo je nemogoče odpraviti, se pravi, da se ta onesposobitev neutralizira. In tu mislim, da nosimo veliko odgovornosti in zaenkrat eh, bi to bilo to in se zahvaljujem za vaše odgovore že naprej. Hvala, Sergio. Lepa, Rutinski, ampak še prej nekaj. Nekateri francoski govorniki so govorili o besedi neutralize, se pravi neutralizirati, ko je angliška beseda prava deactivate, deaktivirati. Francoski govorniki pravijo, rečejo neutralize, se pravi gre samo za jezikovno razliko. Jasno nam mora biti, da če govorimo v pravnem okviru tukaj, deaktivacija pomeni nepovratno deaktivacijo, da orožje ne more več delovati, čemu pa francozi rečejo neutralizirati. To je eden od jezikovnih izzivov, ki, s katerimi se srečujemo dan danes. Neutralizacija je

Popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali, gospod Impe, glede muzejev in zbirateljev. Orožje, tako kot vse drugo, kar živi v nekem muzeju, mora ostati takšno, kot je. Naj gre za orožje, kaj drugo, je to del naše zgodovine in to je tudi nekaj, kar nas bo učilo v prihodnosti in mislim, da je nacionalna zakonodaja dovolj za obravnavo mm, orožja pri izbirateljih. Gospod Silvis, eh, na začetku vašega prispevka ste navedli nekaj številk, ki si jih nisem zapisala, tako da bi vas prosila, če lahko. Po, um, mm, Eh, ponovite. Potem na no, vprašanje glede neutralizacije ste mi že odgovorili, tako da tega ne bom ponavljala. Potem, gospod Noble, vi ste omenjali teroristične napade v Franciji, ki je bila v zadnjih letih eh, žrtev teh napadov. Omenjali ste tudi gospoda Meraj in ste dejali, da je uporabil neko zelo staro orožje. Bila sem prijetno presenečena, ko ste povedali, da vendar obstaja težave pri prostem pretoku takšnega orožja in zanima me, ali imate kakšne podatke glede življenja tega kosa orožja, ki ga je on uporabil za teroristični napad, kako je on pravzaprav prišel do tega uh, kosa orožja. In potem vse strokovnjaki bi vprašali, ali ste vi ocenili dodatne finančne stroške predloga komisije torej kako bi to finančno vplivalo na vse akterje, ki so kakorkoli povezani s svetom orožja. Hvala. Thank you very much. Very short. Hvala. Čisto na kratko. Ker je komisija očitno odprla podnorino skrinico glede na vprašanja, mogoče eno vprašanje še z moje strani. Omenjeno je bilo ocena vplivov oziroma presoja vplivov. In zdaj z tem dve vprašanji. Najprej me zanima, ko govorimo o polavtomatskem orožju in avtomatskem orožju, koliko tega orožja je sploh v Evropi? Vem, da je, bo to subjektivna ocena in da bo to težko oceniti, ampak ugrobam. Kakšna je številka? Dobro bi bilo vedeti, o, o čem govorimo. In kot drugo, če naj bi to oduzeli od lasnikov, predvidevam, da moramo podati neko očkodnino, kaj ti gre za lasnino. Kakšna je vrednost tega, koliko nas bo to stalo, če bomo oduzeli vse to orožje? Za kakšno vrednost gre? in ne nazadnje. Poskušal sem najti statistične podatke o številu kaznjivih dejanj, storjenih z zakonito posedovanimi polavtomatskimi puškami oziroma orožjem. Dobro bi bilo poznati to številko, da bi vedeli, kakšen je problem, kajti težko je pripraviti zakonodajo, če nimamo teh osnovnih podatkov. Hvala. Zdaj pa prvi od naslednjih govornikov, ampak mogoče lahko damo nekaj časa na voljo za odgovore. Bruselska policija je pravkar izvedla preiskavo. In to v času tega sestanka, eh, to je vse še preiskava zaradi napadov v Parizu. Boj proti terorizmu se torej nadaljuje in obenem moramo zagotoviti, da državljani, ki spoštujejo zakonodajo, niso prizadeti zaradi naše zakonodaje. Želi kdo še besedo? Gospod Nobel najprej. Vsak ima na voljo nekaj minut. Hvala, gospa poročevalka. Pojasnilo glede neutralizacije. Neutralizacija v Franciji pomeni uh, deaktivacijo, ki je nepovratna. Vendar mislim, da bo tudi gospod Stasens uh, povedal kaj več temu zvezi. No, seveda pa ni nikoli nič popolno glede deaktivacije. Želimo biti seveda čim boljši, vendar se lahko zgodi, da pride do pomankljivosti in da to ni popolno obstoječa uredba komisije predvideva tudi postopek popravka Torej, toliko o neutralizaciji oziroma o deaktiviranju. Potem sledljivost. Za organe pregona je sledljivost vedno težava, vedno obstaja težava. Vse orožje, vojaško orožje eh, pravzaprav ni v obsegu uporabe eh, te direktive in zato eh, je težko slediti temu orožju, ki je bilo zakonito eh, proizvedeno, potem pa je izginilo in potem je težko zagotoviti sledljivost takšnega orožja. Sledljivost je torej težavno vprašanje od revidirane direktive leta 2008 imamo informacijske sisteme glede sledljivosti orožja znotraj države. Kaj pa je težava? Prenos znotraj skupnosti. Kako so orožja se kupi in potem nekdo gre v drugo državo s tem orožjem ali naroči orožje druge države. Zakaj obstaja težava? Ker ni povezava med nacionalnimi zbirkami podatkov. In torej vsaka država članica ima svoje podatke, svoje zbirke podatkov in zato je težko te podatke prenašati. Torej, eno orožje zapusti eno državo in gre v drugo državo članico. In prenos se vzpostavi, vendar je to zgolj zapisano na papirju. Nekdo dobi dokument, ki dovoli izvoz orožja, vendar um, imetnik orožja je tisti, ki ima sam papir. Vi pa ne morete vedeti, katero je tisto orožje, ki gre iz ene države članice v drugo in ne veste, v katerem trenutku se to zgodi in nimate povezav med zbirkama podatkov v obe država članicah. In to je ta ključna vrzel, Eh, ki jo moramo zapolniti, zato da ne pride do izginotja orožja. To moramo popraviti. To je tema, ki, o kateri smo se povedali tudi po atentatih v Londonu in Madridu glede prenosa streljiva. Mislim. Um, thank you. Yes, a series of questions here. First. Ja, kar nekaj vprašanj je bilo postavljeno. Prvo je bilo glede zasebnih zbiralcev in javnih zbirk muzejev. Vsi naši predmeti so del skupne dediščine, ne glede na to, kdo je lastnik. In večinoma imamo zasebne kose orožja. Vendar so muzeji večinoma javne narave muzejski artefakti, kolikor vem, niso bili nikoli ukradeni in uporabljeni za namene storitve kaznivega dejanja. Prvič lahko govorim za Anglijo, za Združeno kraljestvo. Menim, da pri nas ne prodajamo, torej lahko zagotovim, da pri nas ne prodajamo orožja iz zbirk, in imamo ustrezno zavarovane artefakte v muzeju. Uh, imamo ustrezna požarna vrata, protivlomna vrata, uh, varnostne sisteme, varnostne ukrepe uh, za vse osebe. Vedno opravimo varnostno preverjanje, vedno preiščemo ljudi pri vstopu v muzej in zagotovimo, da imajo ustrezen razlog, da so tam. In izvajamo preglede, skrbne preglede, zato da se zagotovi varnost. Varnost zasebnih kolekcij v Angliji. Zasebne zbirke so bile zdaj že nekaj časa nezakonite, ampak izdajanje licenc ali dovoljen za zasebno posest strednega orožja, so zelo stroge po svojih kriterijih. Vprašanje izjeme iz te direktive za muzeje, no mislim, da bi šli s tem nekoliko predaleč, izjema iz direktive pač muzejem ne bi omogočila, da bi bili manj varovani, manj zaščiteni. Licenca za upravljanje dejavnosti muzeja za orožje je že tako ali tako podvržena strogim kriterijem. Merila so zelo stroga in je težko pridobiti to dovoljenje. Priporočil bi, kot odziv na eno od vprašanj, je, da bi morali opredeliti, kaj to je zbiralec ali zbiratelj, zato da bi imeli eno oziroma enako opredelitev po vsej Evropi za ta termin. Mislim, da bi bilo to zelo koristno. In še zadnje vprašanje, glede stroškov deaktivacije. Imperialni vojni muzej si je pogledal, kakšni so stroški tega več tisoč funtov. Naše zbirke niso vredne zato, ker jih nikoli ne želimo prodati, ampak je računovska vrednost naše zbirke približno 10 milijonov funtov. No, gospod Kiljiš, potem pa še gospod Pontam. Hvala za besedo. Naj začnem z vašo prošnjo o označevanju bistvenih delov, sestavnih delov. Kot sem povedal v svoji predstavitvi, je direktiva določila, da je treba oznako postaviti na bistveni del ohišja orožja, uničenje katerega bi pomenilo, da orožje ne deluje več. In v, imamo tudi člen, ki pravi, da so vsi bistveni sestavni deli taki, da jih je treba označiti in jih mora prodajalec odobriti. Kaj to pomeni? Če je uničenje enega bistvenega dela streljnega orožja, če se uniči in ga morate nadomestiti z drugim bistvenim delom, delom, torej nadomestnim, ki pa je prav tako označen, kar pomeni, da je to skladno zakonodajo, če so sestavni deli, nadomestni deli tudi označeni, kot se predvideva. Na ta način se izognemo birokraciji, tako da nimamo več oznak ali številk na enem in istem kosu orožja. Predlog Evropske komisije ima prav, saj predlagajo enotni sistem na ravni EU, da bi lahko vsi proizvajalci in vse uvoženo orožje imelo oznake na enak način. Na ta način se izognemo temu, da, na, da v eni državi, naprimer, se označi cel na drugi ležišče zaklepa. Tako da predlog komisije to določa na pravilen način. Označeni morajo biti bistveni deli, ki, če se odstranijo, naredijo orožje za nedelujoče. Upam, da sem bil s tem jasen. Ja, meni se zdi jasno, zdaj pa gospod Potom. A še na druga vprašanja moram odgovoriti, se opravičujem. Gospa Koraca Bilt je prosila za primere. enotnosti zakonodaje na nacionalni ravni. Mislim, da se moramo osredotočiti tudi na to, da poenotimo sistem v vseh državah EU komisija ima možnost, da preveri to, kako to deluje, kako se uporablja direktiva v enih državah na tak način, drugih na drugačen način. Potrebujemo enoten sistem, zato da se izognemo vrzelim. Nekaj primerov. Govorili smo o deaktivaciji deaktivacija se opravi na pravilen način že zdaj, naprimer v Franciji, Italiji, Nemčiji. Ne na enak način, na različne načine pridejo do enakega rezultata, ampak najpomembneje je, da imamo na voljo organ za certificiranje, ki potrdi, da je neko orožje pravilno deaktivirano. To so hiše za preverjanje oziroma varne hiše, lahko tako rečemo. V Italiji in Nemčiji že desetletja proizvajamo signalna orožja, ki jih ne moramo konvertirati. če se konvertira, če se preoblikuje, se razstreli. Težko je upravljati z določenimi vrstami srednjega orožja na ustezen način. Gospod Koferati je prav tako zastavila vprašanje o deaktivaciji. Certificiranje in organ za certificiranje je nekaj, kar potrebujemo zato, da deaktivacija se opravi na varen način. Glede podatkov v tem sektorju, dovolite, da predstavim naslednjega govornika, kajti podatki, ti podatki so vsi na voljo na spletni strani. Vse te predstavitve so na voljo na spletni strani našega odbora. Bo tako v redu? Je to res? Drži? Drži. Hvala lepa. Naslednji govornik. Kašnih 25 minut smo v zamudi. To je Jean-Luc Stassen. Tako imenovani belgijski proof master. Še gospod Patan, dve minuti, izvolite. Merci. Uh, Hvala. Na kratko. Glede več stvari, ki ste jih omenili, zlasti splet, zbiratelji. Mislim, da se moramo zavedati, da je tu vprašanje, kako težko je zagotoviti uh, vodo tesnost med zakonito in nezakonito sfero. Torej, ljudje, ki želijo uh, zagrešiti kazniva dejanja, poiščejo staro orožje, deaktivirano orožje, ki se kasneje znova aktivira. Skratka, mi imamo dober sistem nadzora, vendar živimo v okolju, no, to je seveda Eh, dobro misli, da se težave eh, torej, lahko identificirajo, vendar moramo gotoviti, katere so vrzeli v tem sistemu, katere so pomankljivosti v zakonodaji. In zato mislim, da je zelo pomembno pri tem predlogu direktive, da lahko čim bolje harmoniziramo recimo status zbirateljev, kajti to ne obstaja v vseh državah članicah. In potem moramo tudi eh, eh, zagotoviti um, enaka pravila glede tega, kdo lahko postane zbiratelj, potem vprašanje uh, spleta. Uh, Tu moramo postaviti določene omejitve glede prodaje orožja po spletu. Vprašanje trgovine po spletu je zelo pomembno, ker živimo v okolju, kjer imamo različne zakonodaje od države do države članice in zgodi se, da pač eno orožje pride iz države A v državo B brez večjih težav in komisija eh, mora urediti ravno to, torej vprašanje prenosa orožja in tudi vprašanje prodaje po spletu. Potem vprašanje muzejev, če bi lahko imeli vse države članice take pogoje, kot jih imamo v zunanjem kraljestvu, bi bilo to zelo dobro, torej, če bi imeli enako stopno varnosti v muzejih po celotni EU. Hvala lepa. Jean-Luc Stassen iz Belgije, izvolite. In Bonjour à tout le monde, bonjour Madame la Présidente. Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Sem uh, sodni policist in tudi izveden za področje strelnega orožja. Ob meni, ob meni je tudi komisarka belgijske policije, dejavna na področju trgovine z orožjem in eh, za nekaj sekund bi dal besedo prednjem na drugem sam. Rada bi sostavila pomen današnje razprave, pomen tudi razprave o tem, kaj so bistveni sestavni deli orožja, kaj je plašilno orožje, kakšen je status zbirateljev. V tem trenutku, ravno v tem trenutku, poteka policijska racija, eh, par kilometrov stran od tu, prišlo je do streljanja štirje kolegi policisti so bili ranjeni, pet kilometrov stran od tu. Torej to orožje, ki ga eh, v medijih omenjajo kot kalašnikov, eh, zdaj pomeni kaj? Delo naš policist, nas policistov bo, da ugotovimo, odkot prihaja to orožje, kak, kako je s stredljivostjo, ali je to orožje, ki je prišlo od zbiratelja, gre za onesposobljeno orožje, ki je bilo eh, zopet predirano nazaj, gre za plašilno orožje, ki je bilo predirano. Torej, govorimo torej o vprašanje harmonizacije in imamo tri ranjene policiste, kot rečeno, državljana in od občanov ni še ni bil ranjen. In eh, vse te stvari, vidite, je vprašanje, ki ga zelo konkretno živimo ravno zdaj tu eh, v Bruslju. Hvala lepa. Torej, prosili ste me, da spregovorim na temo polavtomatskega orožja orožje za slepe naboje in pa neutralizacijo orožja, kot pravimo mi v francoščini. Torej, deaktivacija v angliščini pomeni neutralizacija v francoščini. Torej, gre za to, da se one sposobi eh, orožje, gre za različne postopke, katerih namen torej je, da orožje ni več uporabno za streljene in to na nepovraten način kar zadeva kategorije orožja, pomembno je najprej spregovoriti o statusu zbirateljev. Absolutno moramo predvideti in definirati specifičen status zbirateljev. To je status, ki že uspešno obstaja v številnih državah. Status zbiratelja bi lahko zajemal zasebne zbiratelje, muzeje, torej javne ustanove in tudi zasebne muzeje. Ta status moramo vključiti tudi v področje uporabe direktive in omogočiti zbiranje orožja kategorije A za to vrstne ustrezno pooblaščene zbiratelje. Zahteve, kar zadeva eh, izdajo dovoljen za zbiranje orožja, bi bile naprimer lahko omojitev zbirke na natančno temo, in sicer eh, največ, za največ 20 let, potem omejitev skupne količine orožja, lahko se tudi potem zastavi vprašanje o razliki med eh, zasebnim zbirateljem, zasebnim muzejem in, eh, zase, in javnim muzejem. Tretje, omejitev skupne količine avtomatskega orožja eh, v zbirki po znamki in tipu, kajti kot vemo, zopet lahko tu uvrstimo razlike med zasebnimi zbirateli, zasebnimi muzeji in javnimi muzeji. In na zadnje še četrta točka, jasni pogoji hrambe z bistveno strožjimi pogoji za hrambo avtomatskega orožja, kot naprimer eh, demontaža eh, igle, udarne igle in eh, onesposobitev orožja. Zdaj pa, kaj bistvo vprašanja, kategorije orožja. Tu smo govorili o onesposobitvi orožja, onesposobiti kar nastošno, ne, namen onesposobitve orožja je, da orožje na nepovrat način onesposobimo za streljanje. Gre torej za minimalni skupni postopek, ki je v veljavi od 8. aprila 2016. Za orožje, ki je že v posesti, brez prenosa lastništva ni sprememb. Uvedba novega postopka za že onesposobljeno orožje pa velja le v primeru neodplačnega ali komercialnega prenosa lastništva. pomembno je, da se na da se izdaja dokument oziroma certifikat spričevalo o onesposobitvi na podlagi, ki je ni možno ponarediti in to mora veljati za vse države članice. Takšno onesposobljeno orožje, avtomatsko ali ne, ne sme biti vključeno v področje uporabe direktive. Ampak, če želimo zagotoviti sledljivost eh, teh eh, kosov orožja, pa bomo vendarle morali to orožje klasificirati vsaj kot minimum v kategorijo D, v idealnem primeru pa v kategorijo C. Kar zadeva poavtomatsko civilno orožje z izgledom avtomatskega orožja. Za tovrstno civilno orožje, poleg same omembe termina civilno ali vojaško orožje, torej civilno orožje, če spomnim, je dolgocevno polautomatsko orožje za vsaj 30 eh, cm dolgim dolgocevjo, v določenih primerih tudi 60. Ko gre za orožje, za izgledom avtomatskega orožja, je to zelo subjektivni termin, ki bi nedvomno privedel do razlik v interpretaciji med državami članicami. S tem sistemom smo že imeli izkušnje v Belgiji in smo ta sistem tudi odpravili, saj ga je nemogoče izvajati. Ta subjektivni kriterij bo privedel do zmede, do kaosa in to v zgolj nekaj letih. In ta kaos eh, zaradi razlik v nacionalni interpretaciji teh pravil je seveda kaos, ki ga bo izkoristil kriminal. In zato je morda bilo bolje sprejeti zakonodajo za področje nabojnikov, ki jih je potrebno omejiti po kapaciteti največ deset nabojev in slediti isti klasifikaciji kot eh, orožje, ki mu pripada. Ta kos bi lahko prav tako postal bistveni sestavni del orožja, ki sicer ni podvržen zakonitemu mm, pregledu, ampak ki mora eh, biti predmet eh, sledljivosti. Na ta način bi polavtomatsko eh, puško omejili na nabojnih desetih nabojev namesto 30 in nabojniki bi morali tudi biti v enaki kategoriji kot orožje, kateremu so namenjeni, in kot drugo, število nabojnikov mora biti omejeno v posesti in nabojnik je potrebno uvrstiti med eh, bistvene elemente orožja z vidika sledljivosti, torej dovoljenje za posest, eh, serijska številka in eh, zagotavljanje sledljivosti. Predelano avtomatsko orožje, predelano v polautomatsko. Tu predlagamo, da se ohrani klasifikacija tega orožja v kategoriji B, saj je oziroma pod pogojem, da so to predelavo opravili javni ali zasebni eh, organi ali pa zasebniki z ustreznim znanjem v skladu z postopkom, ki jamči ne nepovratnost, to je težka beseda, nepovratnost te e, predelave. Kar zadeva postopek onesposobitve, tu potrebujemo jasne smernice eh, in eh, uničenje udarne igle ter izdaja spričeval, ki jih ni možno porediti, ponarediti. Plašilno orožje, tu mislim, da moramo razlikovati med orožjem, ki je bilo prvotno namenjeno temu namenu in pa prišljemo orožju, ki je bilo predelano v te namene. Ker zadeva definicijo, eh, to je prenosna naprava, ki ni namenjena streljanju eh, plinskih, eh, tekočinskih ali trdnih izstrelkov in katerega edini izstrelek je zvok. Zato je bila ustanovljena tudi delovna skupina v okviru CEP na zahtevo Evropske unije, da bi na ta način opredelili te enotne evropske kriterije, ki jih morajo ti kosi orožja izpolnjevati. Lahko morda nekoliko skrajšate, kaj ti zamujamo s časom. 30 sekund samo še potrebujem. Hvala lepa. Torej, kar zadeva predelano uh, orožje, predelano v plašilno orožje eh, oziroma akustično orožje. Tu gre za pravo orožje, predelano v orožje namenjeno streljanju slepih nabojev. Zaenkrat nimamo enotnih postopkov in eh, te postopke prepuščamo presoji osebi ali državi članici, ki opravlja predelavo. Evropska unija se mora torej lotiti vprašanja postopka predelave tega orožja in to orožje mora ostati klasificirano v svoji prvotni kategoriji in eh, podjetja, ki jih dajo v promet eh, za različne dejavnosti, morajo imeti na voljo ustrezna dovoljenja. Replike. Tu gre za verne kopije orožja, ki uporabljajo. Smodniške naboje za izstrelke. Potrebno pa je tu pred, oblikovati oziroma spremeniti direktivo, te tu govoriti o, o orožju, strelivu in eh, dodatni opremi, namesto da govorimo zgolj o orožju. Kategorija 1 mora vključevati tudi dušilnike in pa nabojnike z več kapacitete kot normalna kategorija B, orožje, streljivo in dodatna oprema podvržena izdaj dovoljenja, vključno z mm, nabojniki kategorija C, eh, streljno orožje, ki ga je potrebno prijaviti in kategorija D, streljno orožje, streljivo in eh, dodatna oprema. In še zadnja točka, definicija bistvenih eh, sestavnih delov, vse čas govorimo o tem in tu bi imel predlog, ki temelji na odločitvi CEP. Avtomatsko, avtomatske ali pa avtomatske pištole. E, eh, zaklep, okvir, cev in za, nabojnik, revolver, okvir, cev, boben. Lahko to morda pošljete v pisni obliki članom odbora? Te predloge lahko to pošljete v pisni obliki? Ja, brez težav, seveda. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod eh, Filipo Segato, generalni sekretar Združenja lovcev. Hvala lepa, bom eh, kar se da hiter pravi govornik. Pripravil sem predstavitev, ampak je ne vidim. A, tu je. Torej, gre za uh, eh, FACE, Združenje društev za lov in ohranjanje narave Evropske unije. Ustanovljeni smo bili leta 1977 v Bruslju in zato imamo 7 milijonov lovcev pred evropskimi institucijami. To pomeni, da smo največji deležnik eh, v teh razpravah. Kaj torej je lovstvo danes? Veliko smo govorili o kriminalnevi dejavnosti, o terorizmu in nekoliko bi vendar rad spremenil Eh, kontekstu, kaj je lov, kaj lovci počno in zakaj potrebujejo streljno orožje. Torej, lov je pomembna gonilna sila evropskega gospodarstva, eh, vredna 16 milijard evrov, gre za stroškovno učinkovit način upravljanja z divjadjo in nadzora habitatov, gre za eh, službo, ki dobro služi državljanom in gospodarstvu, gre za tradicijo, ki ima globoke korenine v naši kulturni identiteti in je tudi trajnosten vir zdrave hrane. Na to ne pozabimo, zato tudi veliko lovcev hodi v gozdove, da se vrača domov z upredino divjadjo. E, število lovcev v nekaterih državah e, narašča ravno iz e, razlogov prehrane. Na švedskem, na primer, imamo 87 odstotno stopnjo odobravanja lovstva strani prebivalstva in eh, vedno več žensk eh, tudi pridobiva lovska dovoljenja. Torej, podpiramo odločno reakcijo Evropske komisije proti terorizmu, to je več kot jasno in naša organizacija podpira ustrezen nadzor oziroma omejevanje uporabe strelnega orožja, vključno z eh, ukrepi za omejevanje nabave in posesti. Torej, tukaj je bilo omenjeno glede označevanja sledljivosti čezmejne izmenjave informacij, vse to še kako pozdravljamo. Tako kot eh, drugi govorniki, tudi mi ugotavljamo, da komisija ni pospremila tega predloga za oceno učinka in eh, seveda bojimo se, da bi predlagani ukrepi utegnili imeti nesorazmeren učinek na zakonito rabo in zakonite uporabnike streljnega orožja preko naše krovne organizacije ESSF smo že posredovali naše eh, skupno stališče v odziv na delovni dokument, v katerem smo pri vsaki točki eh, podali jasna pojasnila in tudi predlagali rešitve. Večkrat eh, smo že dejali, da bo ta predlog imel velik učinek na zakonite uporabnike, tu je vprašanje minimalne starosti za posest, standardni zdravniški pregledi, časovno omejena, dovoljena, to sicer niso teme danes, ampak to bo imelo vpliv na zakonite uporabnike, tako da vedno smo dejali oziroma komisija dejala, da je namen tega predloga mm, takšen, da ne cilja na lovce, ampak vendarle se bojimo, da bomo zaradi tega predloga utrpeli škodo in zato smo na voljo za to, da pomagamo spremeniti tiste določbe, ki nenamerno lahko vplivajo tudi na lovce. Torej, to je kalašnikovka in to ni lovsko orožje, to je prepovedan kos orožja iz kategorije A. Nas ne zanima zagovarjanje tega, ampak imamo pa lovsko orožje v drugih kategorijah, kot je kategorija B, eh, dolgocevne puške in polautomatske šibroke. Eh, potem imamo tu eh, tudi karabinke in pa dvocevno orožje v kategoriji C, torej predmet prijave. In potem v kategoriji D imamo tradicionalne šibroke z gladko cevjo. Ampak to ni problem. Problem je B7, polavtomatsko streljno orožje. To je orožje za civilno rabo, ki je podobno orožju z avtomatskim mehanizmom. Vsi to omenjajo, ampak to ni ne vem kako zelo razšireno lovsko orožje, ampak zakaj to za nas predstavlja problem? Bom skušal zadevo prikazati takole no, animacija mi ne dela ravno najbolje, ampak v vsakem primeru. Vidite, da naj bi po predlogu, v skladu s predlogom, ta, to polavtomatsko orožje, ki je podobno avtomatskemu orožju, vrščeno v kategorijo A na podlagi zunanjega izgleda. Ampak kaj se bo zgodilo potem? V kategoriji A bomo imeli polavtomatski mehanizem, ki bo skupen tudi drugim kosom orožja iz kategorije B in kar naenkrat bomo imeli povezavo med prepovedanim polavtomatskim orožjem in tistim, ki ni eh, prepovedano. In celo nas skrbi prihodnost to vrstnega orožja, kajti imeli bodo enak polavtomatski mehanizem kot prepovedan eh, kos orožja in tveganje je, da vse to spravimo v kategorijo prepovedanega orožja in da bo torej izginilo iz eh, kategorije lovskega orožja. Na ta način sem torej skušal prikazati, zakaj zagovarjamo in zakaj moramo zagovarjati to kategorijo. No, in zato imamo tudi predlog. Komisija trdi, da pravi problem izhaja iz predelave avtomatskega orožja v polavtomatsko orožje. To je tudi razlog, zakaj je bila prvotno ta kategorija sploh ustanovljena, predlagamo, da se sprejmejo enotni standardi predelave, ki zagotavljajo, da bo vsaka predelava orožja iz ene kategorije v drugo eh, takšna, da je takšna predelava nepovratna. Ne na način, kot je predlagal gospod Stasen, ker zdi se, da je to kar eh, jasna rešitev za ohranjanje te kategorije in za to, da se prepreči to, da se takšno orožje potem eh, nezakonito zopet predela nazaj v popolnoma avtomatsko orožje. Naša organizacija meni, da je vendarle možno v to uredbo vključiti tudi določbo o predelavi to vrstnega streljnega, avtomatskega streljnega orožja. Imamo tudi pripombo glede online prodaje. Veliko govora je bilo o prodaji preko spleta, o online prodaji in eh, direktiva o sredstvih za komuniciranje nadaljavo, pomeni, da tu ni zahtevana sočasna fizična prisotnost. In če predpišemo fizično prisotnost, potem na ta način eh, lahko rešimo to vprašanje. Prav tako nas skrbi, da bi druge, drugi načini prodaje nadaljavo preko e-pošte, telefonskih eh, klicev, da bi to v kontekstu prenosa zakonodaje eh, lahko kaj malo končalo v kategoriji kaznevih dejanj. Ja, gospa predsednica, bom, bom zaključil. No in zato, kot je gospod Koferati dejal, naša organizacija FACE podpira strok nadzor internetne prodaje strani pristojnih organov. Torej, Sledljivost in eh, nadzor je potrebno zagotoviti, zato da se online prodaja ohrani kot eh, zakonita oblika prodaje za posameznike. Ampak ta direktiva se mora odločiti predvsem na tako imenovanje Darknet, ne na zakonito online prodajo orožja. Evropski parlament zato pozivamo tudi k temu, da ne diskriminira posebne Eh, skupine uporabnikov, kot so lovci in športni strelci, eh, ki legitimno uporabljajo online eh, prodajne kanale. Tako da to bi po našem mnenju lahko povzročilo tudi diskriminacijo. Zato predlagamo, da se vrnemo k obstoječi zakonodaji na tem področju. Potem dušilniki. Rečeno je bilo, da glede na to, da ne vplivajo na funkcionalnost orožja, ne predstavljajo nevarnosti. In zato za potrebe te direktive dušilniki ne sodijo med bistvene sestavne dele. Še 20 sekund vam dam, pravi predsednica. Potem hramba. Tudi hrambo omenjate v predlogu, ampak eh, o tem je bilo tudi veliko govora. Po našem mnenju je določba o varni hrambi orožja kategorije A in B nujna, da se zagotovi, da se to orožje hrani na način, ki preprečuje kakršnokoli nevarnost eh, dostopa strani nepooblaščenih oseb. Torej, na državah članicah je, da poiščejo najbolj primeren način urejanja hrambe in potem druge prioritete tako kot v sedanji direktivi, to sodi seveda v kontekst subsidijarnosti, ki ga velja ohraniti in prepustiti nacionalni zakonodaji, da odloča o tem, eh, na kakšni podlagi in pod kakšnimi pogoji se izdajo in prekličajo dovoljenja za posest eh, orožja. Eh, naše sklepe pa smo vam že posredovali, gospa predsednica, hvala lepa. Resnično ne rada jemljem besedo sedmim milijonom eh, lovcev, želim si, da eh, ostajajo številni, ampak dati moramo možnost tudi eh, članom odbora, da zastavijo vprašanja in da tudi ostali organizaciji in Europol podajo svojo predstavitev. Tako da eh, zdaj bom dala besedo Štokholmskemu inštitutu, Mirovnemu inštitutu in potem še Europolu. potem pa bomo videli, ali bo ostalo kaj časa za vprašanje in odgovore poslank in poslancev. Se strinjate? Dobro. Potem pa dr. Ian Anthony iz uh, eh, Siprija, potem pa bomo šli kar takoj na gospoda Črepinka iz Europola in uh, poročevalec Libe se upravičuje, da ima poročevalka, ki naj bi predsedovala temu zadnjemu delu, ampak je morala oditi na glasovanje o razmerah v Turčiji. Hvala, bom uh, skušal, kaj se da skrajšati, kanibalizirati svojo predstavitev, tako da ne bom česa eh, ponavljal. Naj povem, da mi predvsem obravnavamo varnostni vidik tega vprašanja in želimo celovito obravnavati varnostni vidik. In, uh, tu se seveda navezujemo tudi na uh, del organov pregona. Torej, dostop teroristov do orožja je le del te zgodbe. Ko se pogovarjate z organi pregona, uh, povedo, da je v kriminalnem mm, miljeju vedno več eh, zahtev um, po, kriminal, po, po, po strelnem orožju. Torej, če upoštevamo uh, to, da so kriminalci planetari tudi manj učinkovito streljno ložje za naslednje svojih namenov, potem vidite, da je ta celotna zadeva uh, lahko uh, obravnava veliko širše področje orožja, ne le pa avtomatsko orožje. Naj povem nekaj glede same eh, predelave orožja. Menimo, da to ni glavno varnostno vprašanje glede polautomatskega orožja. Moramo izolirati tiste eh, lasnosti, ki, so, ki naredijo to orožje eh, privlačno kriminalcem. Kriminalcem je dejansko bolj privlačno polautomatsko orožje, bolj kot avtomatsko orožje uh, ker z njim bolje doseže svoj cilj. In moramo torej preučiti, katere so tiste značilnosti polautomatskega orožja, uh, na katerih bi morali delati, zato da bi to orožje postalo manj privlačno za kriminalce. Veliko tega, kar sem želel povedati, je povedal že gospod iz Belgije. To, kar smo slišali, je zelo smiselno. Najbolj pogosto pa se uporablja orožje, ki ni polavtomatsko orožje, temveč orožje, ki je zunaj naše kategorizacije. In popraševanje po tem orožju je veliko zaradi tega, ker je a, anonimno, ker, ga, ker mu je težko slediti in ker ga je a, zelo enostavno pretvoriti. Torej, to orožje je torej zunaj obstoječega sistema. Zakaj je zunaj obstoječega sistema? Zato, ker je bilo deaktivirano. Torej, nekaj, kar je bilo nekoč streljno orožje, ni več streljno orožje. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali glede deaktivacije, vendar bi rad poudaril nekaj stvari. Prvič, kakršenkoli skupni standard je sprejet Ta ne sme biti nižji od trenutnih nacionalnih standardov. Harmonizirani standardi ne smejo biti izgovor za to, da bodo države eh, dvignile obstoječe, eh, če pragem, v nekaterih državah šlajcah eh, je deaktivacija enaka uničenju orožja. Deaktivirano orožje ni zanimivo za zbiratelje. Danes smo slišali, da si želijo ohraniti eh, strelno orožje, ki je funkcionalno. Torej, skupne izsade ne smejo biti nižji od nacionalnih in potem podatki o deaktivaciji bi morali permanentno ohraniti v hrambi podatkov, kajti imamo primere, ko so nekateri uporabili deaktivirano orožje. Srka, deaktivacija ni popolna, zato moramo ohraniti podatke glede tega, ker uh, je to potrebno imeli smo že predstavitve glede eh, replik, glede predelanih eh, zračnih pušk. Eh, in kaj bi rad povedal? Kritična zadeva je, da karkoli se lahko pretvori v strelno orožje, ni replika. In mislim, da je to tudi namen predloga komisije. Karkoli se lahko spremeni, v streljno orožje je treba obravnavati kot streljno orožje. Naš strokovnjak pravi, da dovolj znanja lahko vse pretvorimo v streljno orožje. Torej, če želimo zmanjšati tveganje, potem moramo res razumeti, kakšni standardi morajo obstajati, zato da lahko definiramo, kaj je nekaj, kar je enostavno pretvoriti v streljno orožje. Torej, moramo razviti skupno razumevanje, kako se nekaj lahko predela v strelno orožje in kako potem lahko to prevedemo v standard, ki se ga lahko izvaja. In moramo tudi gotoviti, kateri so tisti deli, ki so potrebni za takšno pretvorbo. In to je naša naslednja naloga, da imeli skupne standarde glede predelave. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Robertu Črpinku iz Evropola. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam sem pripravil predstavitev, če pa ni na voljo, lahko to predstavim tudi brez uh, prosojnic. Bom na hitro predstavil Europol, zato da ne pride do kakšnih nesporazumov v prihodnjih razpravah. Europol ima nalogo podpirati države članice pri preprečevanju in boju proti resnemu in hudemu čezmenemu kriminalu z um, čezmeno komponento. In mi se ukvarjamo s tudi s preprečevanjem in odkrivanjem proizvodnje in uh, trgovine z strelnim orožjem. V teh dveh letih je bil naš mandat preozek, sedaj pa bomo razširili naš mandat in bomo obravnavali tudi eksplozive, prekurzorje, uh, majhno orožje in KBRJ. Se pravi, s nekem prosonji, zato da bi ilustriral zadevo bolj, da bi dobili celovito uh, sliko. Imamo določene težave s predstavitvijo s prosonicami. Dobro. Torej, to je pregled um, ljudi, ki so v naši podkovni bazi in ki so osumljeni glede orožja. Vidite, da so v to vključene vse države članice. Ta del bom preskočil, ker smo o tem že govorili. Svojo predstavitev sem uh, osredotočil uh, na deaktivacijo orožja, oziroma na reaktivirano orožje, zato bom preskočil vse. Eh, tisto, kar zadeva prekopčevanje z orožjem, ki prihaja iz vojnih območij in podobno. Kaj nas je presenetilo? Ko smo bili prvič soočeni z ločenimi družbami iz ločenih držav članic, ki so prodajali deaktivirano orožje kupcem na zahodu Evrope, smo to orožje zasegli in to je bilo orožje, ki je bilo že ponovno reaktivirano in potem smo sledili orožju do tega podjetja, do te družbe in kaj smo vtedi, da je šlo za zakonito družbo. In potem smo videli, kako je potekala prodaja v tej družbi in kako težko je bilo za nas, da bi ponovno ugotovili, kdo so bili kupci tega orožja, Eh, dokumenti so bili nepopolni, tako da je bilo to za nas precejšen šok. Mi seveda podpiramo zakonito trgovino z orožjem in seveda podpiramo vse, ki ste tu in vsi imamo pravico do eh, zakonite prodaje orožja. Ne problematiziram tega, vendar želim predstaviti naše izkušnje. Tudi mi imamo torej, težave, ko gre za orožje, ki ga je pravzaprav zlahka reaktivirati in uporabiti v kaznive namene in tudi za terorizem. Torej, to je bila le ena takšna situacija, ki sem jo omenil. Tole, slik, tole so uh, kraj, kjer je prišlo do teh pošiljk. Mi smo delili informacije z organi pregona in smo jih prosili, Kajti vsi so nam rekli, da mi smo že imeli takšne primere in smo se spraševali, kako je mogoče ponovno uh, reaktivirati takšno orožje. Torej, zgolj ena družba, ki je prodajala takšno orožje, njihova prodaja se je zelo povečala. Uh, sedaj bom pa kar zaključil, zato da mi boste lahko zastavili konkretna vprašanja. In eh, ko gre za zakonito uh, uporabo orožja, je to seveda nekaj drugega, vendar organi pregona morajo imeti boljšo strukturo za to, da lahko bolje upravljajo svoje delo pri preprečevanju in pri preiskavi kaznivih dejanj ko gre za kaznjiva dejanja kaznjivih družb, ki so kupile svoje orožje na ta način, kot sem ga prej opisal. Hvala in bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. No, sedaj je čas, ko bi morali začeti sestanek koordinatorjev. Ali se strinjate, če podaljšamo? to predstavitev še 15 minut ali morda celo pol ure. Lahko, dobro. Ima kdo vprašanja? Prosila bi vas, da postavim prvo vprašanje, ker sem nekoliko zmedena glede tega, da bi imeli standard glede uh, pred, eh, spreminjanja orožja. V okviru obstoječe direktive imamo člen 1, ki naj se ne bi spremenil in v katerem piše, da če je nekaj streljno orožje, je to tudi nekaj, kar lahko spremenimo v streljno orožje. Torej, če nekaj lahko spremenimo v streljno orožje, potem to je streljno orožje v kategoriji tega streljnega orožja. Torej, to je zelo jasno zapisano v členu 1. Torej, razumem, da moramo imeti jasne standarde glede deaktivacije in moramo ukrepiti te standarde, zato da bomo zagotovili, da je nekaj res nepovratno deaktivirano, vendar, ko gre za dejavnosti slovaške družbe, so bile nezakonite, kajti ta družba je prodajala nekaj, kar se lahko spremeni v streljno orožje in je torej nedvomno to bilo nezakonito. No, to je torej moje vprašanje, bom pa sedaj dala besedo gospe Kacebrut. Ja, hvala. Res sem šokirana in res mi je, res obžalujem, da so bili belgijski policisti ranjeni. To vam želim sporočiti. Rada bi rekla bi se neko uh, združenja face, da ko gre za podobnost, moramo biti jasnejši v direktivi, ne gre za videz, temveč za vsebino orožja in to smo tudi rekli komisiji. Moje ključno vprašanje je za Europol. kar te to, kar ste dejali, eh, je res zaskrbljujoče, torej dejansko prihaja do porasta takšne trgovine in kaj lahko storite, ali države članice dovolj sodeluje med sabo, ali je to kremo direktivi dovolj in primerno, ko gre za čezmeni vidik in ko gre za to, da nekaj nezakonitega postane zakonito oziroma ravno obratno. First, so, Andres, Schwab, Andreas Schwab und dann Pascal Durand. Zum einmal an den ähm, Vertreter der ähm, belgischen Polizei, der sich... Ich habe ein paar Fragen. Zuerst zu den belgischen Polizei, zu den der belgischen Polizei, der sich sehr kritisch äh, auf den Vorschlag v zvezi s streljnim orožjem, ki izgleda kot vojaško orožje. E, tudi v Nemčiji smo imeli kar nekaj težav s tem in zanima me, ali po vašem mnenju pač takšna rešitev ne bi funkcionirala. Drugo vprašanje pa predstavniku uh, Združenja organizacij lovcev. Vedno znova tu govorimo o avtomatskem orožju oziroma polavtomatskem orožju in zanima me, zakaj lovec potrebuje polavtomatsko orožje. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Na kratko, z nami so predstavniki Europola, francoske in belgijske policije in vprašal bi jih nekaj, kar je za nas ključno. In sicer, ali se jim zdi to, da imamo v Evropi različno zakonodajo, nekaj, kar jim preprečuje ukrepanje. Kajti mi se ne, ne smemo sprašovati o subsidijarnosti mi kot evropski poslanci moramo skušati definirati evropske norme, ki bodo olajšale vaše delo, kajti očitno je, da obstaja pravice zasebnikov, lovcev in tako naprej in temu še ne želi škodovati, vendar po drugi strani smemo dovoliti razvoja trgovine z nezakonitim orožjem in to je to, kar se očitno dogaja in prihaja do porasta po potrebi sodelovanja policiji med sabo. Torej, mislim, da se moramo sredotočiti na to in zanima me, ali to, da imamo različne zakonodaje, policijam škoduje ali koristi. So, um, uh, Hvala. And then najbolj uh, kontroverznih točk tega predloga, da bi prepovedali eno vrsto poautomatskih pušk. Kriterij komisije glede podobnosti ni dovolj in slišali smo, da bi prepovedali določene zunanje uh, vidike uh, tega uh, orožja, recimo vrsto šaržerja in tako naprej. No, uh, mislim, da nekateri menijo, da gre tu za vojaške značilnosti orožja. Ne, gre za ergonomski vidik oblikovanja orožja in to je zelo pomembno za športnike in za lovce. To je veliko manj pomembno za kriminalce ali teroriste. Nekdo je omenjal možnost, da bi uh, omejili zmogljivost še željena na deset eh, izstrelkov. Ne vem, kaj bi s tem dosegli. Obstajajo ogromno uh, šaržerjev uh, v zasebnih rokah in če uh, bomo rekli, da bomo prepovedali, bodo ljudje tega kupili v velikih količinah. To je tako s prepovedmi. Zanima me, ali je po vašem mnenju. Um, skratka um, uh, nevarnejša od drugega um, orožja streljnega. Spencer? Hvala. Prihajam iz države, ki ima zelo strogo zakonodajo na tem področju in vidim le malo dodane vrednosti v, v predlogu komisije vendar tu piše nekaj glede deaktivacije orožja. In zanima me, kaj meni Europol. Ali, ali lahko eh, ponovno aktiviramo deaktivno orožje in ali mi lahko poveste, kdorkoli odgovornikov, če lahko uh, ta prepoved po avtomatskega orožja vpliva na lovce in uh, tiste, ki se zelo ukvarjajo športno. Zelo podobno vprašanje tistemu, ki smo ga že slišali prvič in komisijo bo morda lahko tukaj povedala. Gospod Valero je, gospod Valero je poročevalka za odbor Libe, ali imate vi kakšno vprašanje? Hvala, bom govorila švedsko. Se upravičujem, da nisem bila tu uh, tekom celotne razprave. Bila sem na zelo pomembnem glasovanju o Turčiji in to je trajalo eno uro. No, Gre za zelo pomembno vprašanje. Tudi tehnično je to težka tema. Kaj to pomeni? Ali želi komisija prepovedati vso strelno orožje? Moj finski kolega je govoril o šaržerih. In to je morda lahko težava. Torej, šaržeri z velikimi zmogljivostmi so res lahko težava, če se uporabijo v napačnem orožju in strani napačnih uporabnikov, seveda. Torej, na kakšen način lahko obravnavamo šaržeri, če je to uh, težava? ali bi to lahko pravili z označevanjem. Že danes se marsikaj označuje. Ali so morda eh, šaržeri način, kako odpraviti eh, težave z varnostjo. Še zadnje vprašanje glede šaržerjev. In naj še enkrat povem, da imam veliko spoštovanje za belgijsko policijo in za belgijske organe, za njihovo delo, zato da smo vsi varni. Kaj zadeva šaržere, nišče ni uh, eh, izpostavljal vprašanja 3D tiskanja, uh, glede možnosti ponarejanja uh, opreme. In ko se gledujem šaržerje, se mi zdi, da je bilo pre, predvsej enostavno jih ponarediti, tako da mislim, da bi težko nadzirali rabo celnega orožja preko šaže. To se zdi meni tako kot lajku. Kaj ti pokazali so mi že šažer in zdi se mi zdi, da to preprosto ponarediti. Če bi želeli torej ometi zmogljivost, se že na nečem s tem res rešili težave morda bi lahko lovske organizacije predstavile eh, rešitev ali bi lahko z šaržeri karkoli spremenili. Ne vem, če jih res lahko obravnavamo kot eh, osnovni del. Ne vem, vse tako se mi zdi, in to, kar smo slišali, bi morda lahko sedaj strokovnjaki povedali, kaj s tem v zvezi. whichever order you wish. Maybe in reverse order. Na obratnem vrstnem redu. Najprej Europol. Thank you. Hvala. Zdi se kot dober načrt. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali na začetku, da deaktivirano silno orožje res mora biti deaktivirano, če pa se ga lahko reaktivira, potem je še naprej silno orožje. In to je tisto, kar nam povzroča težave in to je bilo tudi v primeru, ki sem ga omenjal, slovaški primer sem izbral namenoma, kajti zelo dobro smo sodelovali z slovaškimi organi pregona in tudi oni so se zelo dobro odzivali in zelo napredni so bili, zato sem dal ta primer. To pa ni bil edini primer v Evropske unije, ko sem bil temu priča. Njihova družba je bila ena eh, z največjo številko prometa prodaje orožja in zato smo organizirali zelo um, dobro delovno skupino, ki se tudi s tem uh, ukvarja. In tudi uh, modeli DK700 so bili med tistimi, ki so bili ponovno deaktivirani. Torej, naj povem nekaj glede uh, pretvorbe in standardov. No, zakonodaja je lahko eh, zelo jasna, vendar pretvarjanje je nekaj veliko bolj problematičnega. V številnih državah uporabljajo eh, spremenjeno orožje. Sicer sprememba orožja je kaznivo dejanje, vendar če se gledamo, kako se to naredi, iz kakšnih materijalov, eh, potem vidimo, kako se lahko uh, pripravijo standardi, s katerimi bi minimalizirali tveganje za pretvorbo orožja. To je morda še zlasti um, ključno za vadbeno orožje. Ali potem treba to registrirati takšno orožje? to se dogaja na vsakodnevni ravni, torej države članice potem ne izvaja zakonodaje. Gremo naprej na predstavnika organizacije Space. Hvala. Zakaj lovci potrebujejo potomatsko silno orožje? Zato, ker ima lahko več kot uh, dve rundi. Recimo, če Eh, lovijo ptice, eh, imajo, lahko streljajo z dvema rundama, če jim, eh, lovijo večje zveri, največ pet. Torej, pri nevarnih zverih, recimo, če grejo na lov na medveda na finskem, potrebujejo več možnosti za streljanje, zlasti recimo, če zveri tečejo skozi zelo goste uh, gozdove. In poleg tega gre tu tudi za vprašanje etičnosti, ne smemo živali zgolj raniti, treba jo je do konca ubiti. In um, po avtomatsko orožje je lažje uh, ergonomsko lažje za ženske in invalidne športnike. Torej, koliko športnikov ali lovcev bo prizadeti zaradi prepovedi uh, pušk B7? Nijem številka na to, bi morala biti komisija, se bojim. Potem vprašanje šaržerjev ko gre za šaržerje, kot je tudi povedala gospa Ford, to ni ključna uh, komponenta strelnega orožja, tako da mi ne bi priporočili označevanja šaržerjev. Če pa bi dali neke omejitve za posedovanje orožja, potem bi morda lahko. rekli, da lahko le ljudje, ki imajo dovoljenja, zato kupijo šaržerje. Hvala. Um, Stasen, bi še vi kaj dodali? Gospod Stasen. Okay. Potem naprej dajem besedo komisiji. Hvala, gospa predsednica. Na kratko, nekaj ključnih točk. Prednostna vloga za vse v tem dosjeju je varnost. Slišali smo številne prispevke glede pomena izmenjave informacij, sledljivosti, to je ključnega pomena, vendar to ne deluje, če nimamo podatkov, ki so na voljo. Torej, in lastniki orožja morajo biti eh, na področju, v področju uporabe direktive. Tu imamo v mislih muzeje, recimo, ki so zaenkrat zunaj direktive in torej potem niso del eh, izmenjave informacij, ker te podatki, podatki niso v sistemu. Sledljivost je zelo pomembna, zlasti v primeru kaznivega dejanja, ker lahko tako gotimo, odkot je prišlo orožje, naša prva pridnostna vloga seveda je to, da priprečimo eh, kaznivo dejanje, ne zgolj, da identificiramo morilca. Potem glede muzejev. Več muzejev je javnih ustanov, recimo muzej sem kontener in takšni muzeji so izključeni iz področja prave direktive, torej zanje ni nobenih težav. Potem tudi antično orožje ni vključeno v področje uporabe direktive. In torej tu smo uh, skladni z konvencijo OZN, e torej ni nobenih težav za muzeje. Ostaja vprašanje modernega orožja. Glede tega se strinjamo s tem, da muzeji, ki so odprti za javnost, imajo svojo izobraževalno nalogo in strinjamo se s tem, da moramo biti fleksibilni glede muzejev, smo pa veliko bolj zadržani glede zasebnih zbirateljev. Ne vemo, zakaj bi zasebni zbiratelji imeli pravico imeti doma vojaško orožje, aktivno vojaško orožje. Mislim, da bi zasebne zbiratelje morali obravnavati enako kot športnike in lovce. Potem glede kategorij orožja. Lovci imajo lahko največ 2, 3, 5 nabojev, tako da uh, ni uh, težav, saj je veliko orožja, ki izpolnjuje te uh, težave. Potem športni um, lovci, tu glede kategorijo B7 moramo res bolj natančno določati kriterije. Vendar v kategoriji B7 so tudi kalašnikovi, ki so v osnovi vojaško orožje, ki so narejeni za ubijanje, ne zgolj za športno streljanje. Imamo AK-15, ki je mlajši brat uh, ameriškega streljnega orožja, ki se uporablja v vojaške namene. Zato moramo vse to imeti v mislih pri oblikovanju direktive. In potem vprašanje po avtomatsko, avtomatsko orožje. Nekateri so dejali, da bi bilo dovolj, če bi eh, definirali zgolj kriterije za spremembo orožja. Ne, to bi bilo narobe. Vsi atentati, ki so se zgodili, do sveta so se zgodili s poautomatskim orožjem. Again, Slišali smo vprašanje dveh kolegov kategorijo B7. Danes je nekaj, za kar potrebujemo dovoljenje. Torej, zato organi načeloma morajo vedeti, koliko jih je. Kakšna je vaša ocena, koliko takšnih pušk je in bodo prepovedane? in kakšen je vaš odgovor na vprašanje glede nadomestil za to? To je vprašanje, ki smo ga slišali za komisijo. Torej, koliko orožja kategorije B7 je dobilo dovoljenje in bodo torej sedaj stali brez dovoljenja in kakšen bo strošek nadomestil za to? Eh. Natančno število teh, te grožnje ni na voljo. Države članice nam niso podale teh podatkov. Ne gre za nesodelovanje držav članic, temveč gre za slabo opredelitev tega, kaj so tiste vrste orožja, ki bomo prepovedali. Potem drugo vprašanje glede odškodnin. Uh, dokler ne vemo, koliko je teh kosov orožja, potem tudi nimamo izračuna glede očkodnin. Pred nam guli očkodnina bomo skušali ugotoviti prehodne ukrepe, o katerih bi se morda dogovorila svet in parlament in ki bi uh, omogočili, da se izognemo nadomestilom. I don't want to be accused of cutting anybody off who wanted to have. Ne želim eh, nikogar prekinjati, če želel še kaj dodati, ste želeli še kaj, še kaj dodati v vprašanjem. Gospod Pelner, niste dobili odgovor na svoje vprašanje. To je zanimivo samo po sebi. Sem pa slišal. oziroma nisem slišal nič uh, glede povezav med uporabo nezakonitega polautomatskega orožja in zanima me, če je komisija že vzpostavila kakšno povezavo in katera je tista težava, ki jo treba rešiti. It was asked by a number of colleagues, was there a link? No, kar nekaj kolegov je vprašalo, ali obstaja povezava. Da, obstaja povezava med eh, tem, koliko je, eh, koliko je žrtov po avtomatskega orožja. To so bili otroci, ki so umrli na Norveškem. Bilo jih je 77, prišlo je do masakra v Parizu, v Nemčiji, v Združenem kraljestvu. Torej veliko primerov je, ko je prišlo do masakrov, do atentatov s pomočjo polautomatskega orožja, ki je bilo eh, posedovano nezakonito. Dovolite, da se zahvalim našim strokovnjakom predloge spremem bomo še podali za naša poročila, ker nekaj je še odprtih vprašanj in zagotovo bomo dobili odgovore v pisni obliki. Hvala lepa vsem za pozornost.